kličko uh, tisti, ki je dobri uh, bokser, zaradi tega, ker ta, sta tam dva pomembna bokserja in znana bokserja. Nekoli Sivec. Najlepša hvala, kolega Sivec. Naslednji je kolega Kelam za dve minuti.